Vamos a empezar la, la sesión. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Začeli bomo z sejo. Lepo pozdravljamo vse skupaj. Najprej bomo odobrili dnevni red z dne 4. in 5. maja 2015. Ne vem, če ima kdo kakšen ugovor. Ne, potem je dnevni red sprejet. Verjetno bomo morali točko 5 in 6 preložiti v kasnejšo obravnavo, ni prišlo do dogovora, zato da bomo morali predstaviti ti dve točki. Začeli bomo z izmenjavo mnen s poročevalcem za proračun uh, eh, Jose Manuelom Fernandesom o proračunu za leto 2016. 27. Eh, maja je komisija predložila predlog osnutka proračuna in prav gotovo se gospod Fernandez s tem že intenzivno ukvarja. Eh, ta izmenjava stališč je dobra priložnost za to, da odbor AFET eh, povdari svoje prednostne točke, ko gre za aktivnosti Evropskega parlamenta po svetu. Eh, in da eh, vplivamo tako na začetku razprave o osnutku proračuna. Eh, ustrezen proračun je potreben zato, da lahko zagodovimo neodvisno delovanje Evropske unije v svetu. In brez nadaljnega bi dal besedo gospodu Fernandesu, ki bo povedal nekaj o osnutku proračuna za leto 2016. Si sente? Sì. Eh, no, volevo mh, mm, esclusivamente chiedere. Uh, oprostite, imam samo vprašanje v zvezi z uh, Turkmenistanom. Sem eden izmed poročevalcev v Senci in želel bi vedeti, zakaj je to poročilo bilo preloženo v kasnejšo obravnavo. Res bi želel razumeti razlog za to. ¿Quiere usted, señora? Bueno, yo, eh, la información que tenemos. Uh, no, uh, informacija je naslednja. O tem ni bilo razprave v sestanku eh, koordinatorjev, tako da bo do te razprave prišlo šele naslednji teden in ni jasno, kdaj bomo potem obravnavali to poročilo. Jasno pa je, da ga bomo morali preložiti. Hvala, predsedujoči. Se upravičujem, pravi predsedujoči. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, v ta odbor sem prišel zato, da bi spregovoril o smernicah za proračun za leto 2016. 27. maja je komisija objavila osnutek predloga proračuna spet imamo tri E-je, employment, torej zaposlovanje, entrepreneurship, eh, zlasti majhna sedna velika podjetja, prepodjetništvo. Torej Zanima pa nas tudi zunanja in notranja solidarnost. To so naše prednostne naloge. Gre torej za naslov 4, Um, čet, naslov številka 4 je torej zelo pomemben za naš odbor. Še ena izmed uh, pomembnih točk iz naše resolucije je naslednja. Komisijo in svet želimo spomniti na to, da je treba spoštovati naše zaveze, tudi zaveze iz večletnega finančnega okvirja. Torej, spoštovati moramo zaveze, ki smo jih sprejeli, zagotoviti moramo tudi to, da bomo imeli dovolj sredstev za odobritve za plačila. To je seveda povezano z eh, odobritvami za prevzem obveznosti. Prav tako pa moramo upoštevati tudi rezervo oziroma neporabljena sredstva. V zvezi s tem smo sprejeli nov člen, 14. člen. E, prevzete obveznosti, ki niso porabljene v e, letu X, se prestavijo v rezervo, v globalno rezervo, tako da jih lahko kasneje porabimo tudi za zaposlovanje in rast. Pri tej točki je treba ustrajati, kajti svet ne želi, da bi ta sredstva šla v rezervo. Svet želi oklestiti proračun, ki je tako ali tako že močno okleščen in enako velja za večletni finančni um, okvir. Mi smo se odločili za ta pristop, zato ker to pomeni bolj fleksibilen proračun. Imeti moramo možnost poseči v neporabljena sredstva v rezervi. 14. 14. junija je rok za prijavo pilotnih projektov. 7. juni je rok za sprejem mnen k temu poročilu, potem bo potekal še rok za uložito predlogo sprememb. 17. junija bi o tem razpravljali v okviru političnih skupin. 28. in 29. septembra bomo na to eh, o tem glasovali v odboru za proračun, potem oktobra bomo glasovali o, o resoluciji, kasneje bo to obravnavano na plenarnem zasedanju od 28. oktobra do srede novembra pa bo potekal spravni postopek. Torej, to je okvirna časovnica za proračun za leto 2016. Sedaj pa bi spregovoril o snutku proračuna, ki je bil objavljen 27. maja, torej prejšnji teden. Moja ocena tega osnutka je dokaj pozitivna. Zdi se mi, da smo na pravi poti do globalne Evrope, rezultati so dobri. Občutek imam, da komisija želi spoštovati svoje zaveze in zato je prišlo do bistvenega porasta v plačilih 28,5 odstotka in tudi do porasta pri prevzemih obveznosti. Če si ogledamo odobritve za prevzem obveznosti, je eh, porast v osnutku proračuna za eh, sosedsko politiko približno 4 odstoten. Če si ogledamo druge programe, recimo Jansveni sklad za zunanje delovanje, 68 odstotni porast eh, je tukaj predviden v primerjavi z letom 2015. Eh, enako velja za eh, program prostovoljstva in pa za inštrument sodelovanja na področju jedrske varnosti. Okrepili smo tudi odobritve za prevzem plačil, torej na splošno gledano prišlo je do porasta sredstev za ENI, za Evropski inštrument sosedstva, približno 30 odstotkov, inštrument za predpristopno pomoč 33,7 odstotka in pa zunanje jamstvo 78,1 odstotek, tukaj gre za manjši program. Eh, zaščitni sistem, 44-stotni eh, porast, inštrument, ki prispeva k stabilnosti in miru, 35,2-stotni eh, porast sredstev. Torej, kot vidite, je prišlo do ehm, povečanja sredstev za ta področja. Eh, biti moramo realistični, mislim, da je osnutek proračuna dober. Eh, želel bi spomniti vse na to, da je sramotno, da je v naslovu 4 zaradi zamude plačil prišlo do eh, plačila 1,7 milijona evrov zaradi tega, ker smo zamujali pri plačilih. V letu 2016 bomo morali Eh, res se spopasti s tem problemom. Zato pravim, da je osnutek proračuna za leto 2016 na dobri poti. Razlog eh, za to, da to pravim, je to, da so bila okrepljena plačila, torej predvidenih je več sredstev za plačila. Zato smo lahko optimistični. Sedaj pa me zanima mnenje vašega odbora o osnutku proračuna slišati želim, kakšne so vaše prednostne naloge, tako da bom lahko zagotovil, da bo proračun realističen, da bo to proračun, ki spoštuje vse zaveze, ki smo jih prevzeli. Mm, želim, da je to odgovoren proračun, eh, v okviru katerega bomo lahko izvajali svoje prednostne naloge. Sedaj pa me zanima, kakšne so vaše prednostne naloge. Zelo me zanima, vaše mnenje o tem. Hvala lepa, gospod Fernandez. Prav gotovo boste dobili veliko informacij strani poslank in poslancev. Eh, najprej dajem besedo eh, gospodu poročevalcu. Eh, gospod Preda, hvala lepa. Najprej bi se želel zahvaliti gospodu Fernandesu, Zahvaljujem se mu, da si je danes popolne vzel čas za razpravo z nami o osnutku proračuna za leto 2016. V glavnem sem zadovoljen z okrepljenimi sredstvi, tako za odobritev za prevzem obveznosti, kakor tudi eh, pri odobritvah za plačila. Tukaj je pomemben zlasti naslov 4, ki se nanaša na zunanje delovanje Evropske unije. Pripričan sem, da če želimo imeti vpliv na mednarodnem odru, moramo to podkrepiti tudi z ustreznimi sredstvi. To je zelo pomembno. Osnutek eh, proračuna, ki ga je predstavila komisija, pozdravljam. Želim spregovoriti o porastu za odobritve plačil. Uh, gre za inštrument za stabilnost, ki je izredno pomemben, uh, pri tem je v preteklosti prihajalo do problemov. V zadnjih nekaj mesecih je bila za, naš prednostna, za nas prednostna predvsem sosedska politika, tako vzhodno sosedstvo, kakor tudi južno sosedstvo. Eh, eni inštrument eh, za eh, politiko sosedstva torej mora dobiti ustrezno podporo, tako da bomo lahko pomagali državam, ki se soočajo z velikimi problemi. V letu 2016 moramo še naprej spoštovati naše prednostne naloge, človekove pravice, demokracija v sosednjih državah in onkraj njih. Imam vprašanje za gospoda Fernandeša. Um, namreč gre za svet. Ali veste, kaj meni svet o tem porastu v proračunu za leto 2016. Eh, kaj svet meni o tem, ali bo končno prišlo do preboja? Eh, mislim, da bi končni proračun moral odražati našo zavezanost eh, sosedski, politiki sosed, sosedskih odnosov, tako južnih, kakor tudi vzhodnih. Gospa Gomeš. Hvala lepa, hvala lepa. Uh, Joseju Manuelu Fernandešu za njegove uvodne pripombe in za njegovo poročilo. Govorim v imenu gospoda Zigmajtasa, ki je poročevalec v senci za našo skupino, ampak uh, danes popovdne nažalost ne more biti tukaj. Najprej. Mislimo, da bi bilo dobro, če bi komisija osnutek proračuna lahko predstavila nekoliko prej. Torej, tega si želimo za naslednja leta. To je um, želja, ki jo je odbor za zunanje zadeve že večkrat poudaril. menimo, da mora biti proračun takšen, da bo Evropska unija lahko odigrala svojo vlogo globalnega akterja na mednarodnem odru. Zato moramo dovolj sredstev nameniti našim prednostnim nalogam. No in ravno zato je sem prišel gospod Fernandez, da bi torej slišal, kakšne so po našem mnenju prednostne naloge. Naša skupina meni, da je ta porast sredstev za 5,6 odstotka zelo dobrodošel, gre za eh, sredstva v naslovu 4. Upamo, da bo to omililo te reze v proračun v prvih letih um, večletnega finančnega okvira. pozdravljamo tudi dejstvo, da je Evropski inštrument za demokracijo in človekove pravice ohranjen v tem proračunu. Gre za inštrument, s katerim želimo spodbujati demokracijo in pa osnovne svoboščine. Prav tako pa imamo inštrument za mir in stabilnost. Ta uh, je recimo namenjen eh, misijam v Sahelu, v Maliju in pa v Ukrajini. Uh, um, iz tega naslova pa so financirane tudi misije, ki so povezane z Sirijo. Nismo pa še upoštevali dovolj eh, grožen in konfliktov v sredozemlju. Zlasti, ko gre za razmere v Libiji. mi menimo, da temu v osnutku proračuna še nismo namenili dovolj sredstev. Ni dovolj sredstev za to, da bi lahko nadoknadili vse naše eh, zaostanke. Potem NI, Evropski inštrument za sosedstvo, eh, prav tako ni ustrezno financiran. Sirija in pa Ukrajina sta prav gotovo prednostnega pomena, to je res, ampak kaj pa Libija in pa grožnja preliva tega konflikta v sosednje države? Eh, če želimo to prepričati, moramo dovolj sredstev nameniti tudi za Libijo. Eh, prav tako morajo biti še naprej na voljo sredstva za bližnji vzhod kljub eh, temu, da je prišlo do ehm, nekakšne slepe ulice, moramo še naprej eh, podpirati palestinske oblasti. Mislim, da v osnovsku proračuna za to ni namenjenih dovolj sredstev. Nimamo dovolj sredstev za ta program. Pozivamo odbor za proračun naj uh, vsem v zvezi ustrezno spremenijo osnutek proračuna gospod Fernandez, eh, več govornikov se ni javilo k besedi, tako da vam dajem besedo, da odgovorite tistim, ki so se oglasili. Hvala lepa. Naj povem, da smo. Mi sprejeli naše smernice, potem pa je komisija pripravila predlog osnutka proračuna. Eh, na ta način postopamo zato, da lahko komisija upošteva tudi naše prednostne naloge. No in tudi eh, svet mora izraziti svoje prednostne naloge, svoje želje, potem pa mora te preučiti Evropski parlament. Tako da eh, si lahko predstavljate, da smo večkrat razmišljali o tem. V tem trenutku ne vem, kaj so prednostne naloge sveta. ponavadi svet ne poveča sredstev za posamezne proračunske postavke, ampak eh, se ponavadi zgodi, da oklesti predlog eh, osnutka proračuna, ki ga pripravi komisija. Ko gre za sosedsko politiko, torej tako za vzhodno, kakor za južno razsežnost eh, te politike, je v proračunu predviden porast za 197 za južno razsežnost. In prišlo je tudi do porasta za plačila. Zato je jasno, da je to naša prednostna naloga Tukaj moramo zagotoviti dovolj eh, plačil, torej imamo obveznosti in plačila na drugi strani. Eh, ne gre za to, da bi tukaj morali eh, prositi komisijo za to, da naj bo na voljo dovolj denarja. To mora biti samo po sebi umevno. Če se zavežeš k nečemu, potem moraš to tudi podkrepiti z ustreznimi plačili svet je eh, sprejel ta proračun, eh, čeprav so ob tem upali, da proračun ne bo polno izvajan, ampak mi pa potrebujemo ta proračun, ker nekateri programi in ukrepi že tečejo. Zato moramo tako ustrajati pri tem. Če bi vse šlo gladko, potem spoh ne bi tako zelo ustrajali pri tem. Eh, torej seveda pa je tukaj logika ta, da je treba obveznosti podkrepiti tudi z ustreznimi plačili. Kar se tiče plačil in evropskega sosedskega inštrumenta, tukaj je prišlo do porasta 33,4 odstotka. Ko gre za odobritve za prevzem obveznosti, pa moramo ravnati odgovorno če močno povečaš obveznosti, ne da bi ob tem povečal odobritve za plačila, eh, potem pravzaprav ustvarjaš nek nerešljiv problem. Še nekaj besed o sredozemlju. Ta pravzaprav spada pod drugačen naslov, gre za naslov številka 3. Eh, sem spada inštrument za fleksibilnost. 24 eh, milijonov, oprostite, 124 milijonov gre za denar, ki je namenjen azilu, priseljevanju in sredozemski krizi, ampak to spada pod naslov 3 ne 4. No, z velikim zanimanjem sem prisluhnil vašim mnenjem. Seveda gre tukaj vedno za bitko s svetom. Zagotoviti moramo, da vsem skupaj spoštujemo tudi večletni finančni okvir. Eh, in zagotoviti moramo, da imamo dovolj eh, odobritev za prevzem obveznosti in dovolj prevzemov plačil. Sramotno je, da smo morali v naslovu 4 plačati obresti 1,7 milijona evrov zaradi tega, ker smo zamujali pri, plač pri plačilih. To je popolnoma nespremljivo. Gracias. Hvala lepa, gospod Fernandez. Upam, da so vam tudi naša mnenja pomagala pri nadaljem delu. No, um, ker sta peta in šesta točka uh, predstavljeni, lahko prekinemo sejo do četrte ure, ko bomo nadaljevali s pregledom evropske sosedske politike.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

Ja.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 Nord.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

faith.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 Vamos a, a reanudar la, la sesión. Nadaljevali bomo s sedmo točko na dnevnem redu, pregled evropske sosedske politike. Um, obravnavali bomo predloge sprememb v zvezi s poročilom Rukan, Lu, eh, Kukan. Dobili smo več kot 600 predlogov sprememb, kar eh, lepo dokazuje, kako aktiven je naš parlament. Eh, besedo dajem gospodu Kukanu, ki bo predstavil predloge sprememb in pa njegovo poročilo. Izvolite besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se želel zahvaliti kolegom za toliko zanimanja za moje poročilo. Dobil sem 663 predlogov sprememb in eh, ti predloge sprememb so bili izredno zanimivo branje. Pripravil sem eh, poročilo, ki sem ga utemeljil na nekaterih glavnih idejah. Sosedska politika bi morala biti bolj strateška, morala bi stati na lastnih nogah, eh, podpirati bi morala demokracijo in mm, pravno državo in človekove pravice. To mora biti v srčiki te politike. Potrebujemo bolj eh, raznolik in prilagojen okvir za to politiko. Sredotočiti se moramo na krepitev varnostnih vidikov evropske sosedske politike in ob tem upoštevati regionalno integracijo znotraj evropske sosedske politike. Ehm, doseči moramo tudi sosede sosed. Vesel sem, da so kolegi moje ideje v glavnem dobro sprejeli um, predloge sprememb lahko v glavnem sprejmem, nekaterih pa. Uh, Nekateri pa vseeno niso v skladu za mojim poročilom. Zahvaljujem se kolegom za tako eh, pozitiven pristop. Najprej bi želel povdariti, da je moj cilj ta, da dobim uh, Mm, kratko in jedrnato poročilo, ki bo obsegalo glavne točke in enako bom postopal pri obravnavi predlogov sprememb in pa pripravi kompromisnih predlogov. Zato bom že, bi že vnaprej eh, povedal, da bom podprl glavne ideje iz eh, predlogov sprememb, ampak ne bom nujno prevzel um, ehm, do besednih uh, eh, navedb iz teh predlogov sprememb. Kot sem že omenil, mora pri tem poročilu biti glavna evropska sosedska politika, ne pa posamezne države. Zato se bom izognil temu, da bi omenjali ali pa ocenjevali razmere v posameznih državah, vsaj ne v glavnem delu poročila. Prav tako bi želel pustiti več prostora za glavne ideje in pa predloge sprememb, ki se osredotočajo na evropsko sosedsko politiko oziroma na posamezne vidike te politike. Eh, prosim kolege za razumevanje, če njihovih predlogov sprejem ne bom mogel polno vključiti v poročilo. Sedaj pa nekaj besed o posameznih predlogih sprememb. Eh, prvih 12 eh, odstavkov so splošne uvodne izjave in kot takšne bi jih želel ohraniti. Um, torej, tukaj gre za strateški značaj evropske sosedske politike, vključil bom te predloge spremljiv, ki govorijo o tem, tiste, ki govorijo o, o semeljski celovitosti, o suverenih držav, o teritorijalni um, celovitosti, bom pa upošteval v kakšnem drugem delu besedila. Prav tako uh, se strinjam s tistimi predlogi spremljiv, ki menijo, da bi se morala evropsko sosedska politika razdeliti v dve razsežnosti, torej na vzhodno sosedsko politiko in pa južno sosedsko politiko. To zahtevo sicer razumem, ampak mislim, da bi morali ohraniti enoten politični okvir za evropsko sosedsko politiko in da bi morali spodbujati idejo diferencijacije sosedske politike. Ko govorim o različnih ravnih sodelovanja v petem odstavku, govorim o tem pristopu diferencijacije, ki se pravzaprav prav Mm, pleteče celotno poročilo. Jasno moramo izraziti tudi naše interese, ne pa samo skupne pridnostne politike, ko govorimo o ciljih evropske sosedske politike. Prav tako predlagam več strateških eh, politik, v tem smislu pozivam k imenovanju dveh posebnih odposlancev za sosedsko politiko. Ta predlog bo ostal v poročilu. Uh, strinjam se s tistimi kolegi, ki so povdarjali potrebo po večji koherenci med eh, skupno varnostno in obramno politiko, evropsko sosedsko politiko in skupno varnostno in zunanjo politiko. Podarjam pa to, da sem to že omenil v 21. odstavku, če ga pozorno preberete. V 8. odstavku govorim o koordinaciji donatork in številni omenjajo tukaj AMCI, e, ki je. Um, um, posebna struktura, ki se bo moral še uh, posebej ogledati. Uh, potem uh, določena Določena količina predlogov sprejem govori tudi o oblikovanju evropske sosedske politike, v glavnem se z njimi strinjam, ne strinjam pa se s tistimi, ki govorijo o načelu less for less v zvezi z 13. odstavkom, ki omenja različne koncepte soseščine in pa vidike širitvene politike in ki govori o 49. členu pogodbe o delovanju Evropske unije. Torej tukaj uh, vam lahko zagotovim, da bo oboje omenjeno v tem odstavku. Eh, potem, ko gre za podporo demokratizaciji, institucionalnim zmogljivostim, pravosodnim reformam, tudi tukaj ni problematičnih predlogov sprememb. Eh, vključil bom tiste, ki govorijo o dodatku pravic in svoboščin, prav tako bom sprejel tiste predloge sprememb, ki govorijo o pomenu izgradnje države in pa elementi dobre uh, vlade. V tem delu bom omenil tudi pravice žensk in otrok. Tudi to je omenjeno v številnih predlogih sprememb v delu, v katerem govorim o diferencijaciji in pogojevanju. Prav tako ni kakšnih bolj spornih predlogov sprememb. V 18. odstavku bi se držal načela pogojevanja, ki mora temeljiti na napredku v reformnih postopkih in mora temeljiti tudi na evropskih vrednotah in na načelu več za več. Potem tudi varnostna razsežnost je pomemben del tega poročila. Pozdravljam predloge sprememb, ki specifično omenjajo terorizem, organizirani kriminal, učinkovitost eh, evropskega upravljanja kriz in ki povdarjajo potrebo po večji koherenci varnostne strategije. Predlogi sprememb, ki govorijo o rešitvi zamrznenih konfliktov, bodo obravnavani v ločenih odstavkih. Želel pa bi iz tega dela izključiti omembe um, priseljevanja, kajti menim, da gre tukaj za širše vprašanje. Prav tako tukaj ne bi posebej omenjal uh, posameznih evropskih misij. Potem, kar se tiče regionalnega sodelovanja in sodelovanja s sosedami, je v predlogih sprememb veliko dobrih idej, ki jih bom skušal vključiti v kompromisnih predlogih sprememb. Vendar pa bi se tukaj spet želel izogniti izpostavljanju posameznih držav ali regij iz naše soseščine. Potem, kar se pa tiče suverenih odločitev partnerskih držav, bom podprl predloge sprememb, ki govorijo o tem. Zadnji del poročila govori o političnih ciljih in uh, inštrumentih. Uh, tukaj sem želel uh, identificirati prednostna področja za sodelovanje. Uh, tukaj uh, moj pristop ne bo restriktiven. Uh, um, ne želim pa tega, da bi vse bilo prednostna naloga. Um, o poročilu se bom posvetoval z pročevalci v senci in podal predloge za kompromisne predloge sprememb, zlasti v zvezi z odstavki 31 in 32. Zavedam se tudi dejstva, da je vprašanje prostega gibanja in pa priseljevanja Um, zelo občutljivo, mm, tako da bom skušal tudi to nekako upoštevati v kompromisnih predlogih sprememb. Zahvaljujem se vsem kolegom za sodelovanje, še naprej bom v tesnem stiku z kolegi in poročevalci v senci eh, in eh, skupaj bomo pripravili kompromisne predloge sprememb. Eh, to se bo zgodilo k malu, veselim se nadaljne razprave in. Seveda sem pripravljen prisluhniti vašim pripombam in pa vprašanjem. Še zadnji stavek, glede na to, da sem dobil 663 predlogov sprememb, morate razumeti, da bom težko zadovoljil vsakega izmed vas. Morda bo kdo razočaran, ampak prosim vas, da ne pripravljate kakšnih eh, zelo eh, podrobnih dodatkov in predlogov sprememb, kajti za njih ne bo nujno mesta v tem poročilu. Hvala lepa, gospod Havi, dobi sedaj besedo. Hvala lepa. Najprej se upravičujem, da poročalca Svenci Kristeje danes ni tukaj. V njegovem imenu in imenu politične skupine pa se zahvaljujemo gospodu Kukanu za dobro sodelovanje tako kot na drugih področjih, je tudi tukaj upravil izredno delo. In mislim, da bo dobil veliko podporo v odboru in tudi na plenarnem zasedanju. Kar še naše skupine tiče, vidimo, da imamo 663 predlogov sprememb, to je znak zanimanja za to poročilo in za evropsko sosedsko politiko. Želimo si, da bi ta politika bila uspešna in učinkovita. Kar se tiče predlogov sprememb, veliko je takih, ki so konvergentni, ko ni velikih temeljnih razlik in bi jih lahko združili, tako da mislimo, da bomo med pogajanji pripravili dobre kompromisne podloge, predloge in to bo dobra podlaga za dosego soglasja. Kristaja in socialisti in demokrati si želijo v tem poročilu sledečega in to razume tudi poročevalec. Ne želimo si, da bi govorili o tem, da bi bilo potrebno razlikovati med vrednotami za sosede in za nas. Ne, vrednote, ki so dobre za nas, morajo biti tudi za njih. In zdi se nam napačna dilema, ko se sprašujemo o tem, ali bi se pogajali z državami, ki v bistvu nje, ne sprejemajo naših vrednot. Kar se tiče SVP in SZVP in kar se tiče evropske sosedske politike, vse skupaj je povezano in vse skupaj je potrebno gledati v tej smeri. Potrebno je uporabiti vsa urodja, ki so na voljo, zato da pomagamo našim sosednjim državam. Zato torej te politike niso ločene, temveč se navezujejo druga na drugo. Mislim pa, da moramo izpostaviti tudi nekatere ključne težave za nekatere težave, kar se tiče priseljevanja in sredozemlja. To, kar je dejal gospod Kukan, to bo težko izuzeti sporočila, če sem iskren, vendar pa dejali ste, da se boste s tem ukvarjali z vprašanji priseljevanja. To imate našo podporo, da bi dosegli dobre kompromise pri teh vprašanjih. Pozivamo pa vas, da se skušate lotiti vzrokov za to, ne pa samo simptomov. Nadalje naša skupina želi dati večji podarek boljše komunikaciji, odipljivosti te politike. Nekaj dobrih politik že imamo, vendar pa teh politik ne prodajamo dobro. Ne državam članicam, ne državljanom in tudi ne sosednjim državam. Tukaj lahko storimo še veliko več, kar se tiče tega področja in potem perspektiva za članstvo, za države, ki želijo postati članice. Želimo si, da bi to ostalo. Seveda veliko govorimo o širitveni utrujenosti in o tem, da širito naj ne bi bilo, vendar pa seveda to ni politika Evropskega parlamenta, čeprav moramo biti realistični in čeprav Ne smemo reči, da bodo seveda nekatere države članice lahko pristopile že jutri, moramo vseeno poslati signale državam članicam, da če želijo iti po evropski poti, da morajo iti po tej poti, torej, če se želijo pridružiti. In to je pomembno, da torej omenimo tudi to. Kar se tiče mojih osebnih predlogov sprememb, ne samo tistih v imenu kolege Kristeje, pa upam, da bomo zelo eksplicitni, kar se človekovih pravic tiče. Nekateri vsi želijo videti v naših predlogih nekaj drugega, časa sploh ni v tem. Bodimo eksplicitni torej, kar se človekovih pravic tiče. Želel bi si, da bi se bolje ukvarjali s civilno družbo in pomagali pri politični tranziciji, kjer se to dogaja, da bi tista civilna družba, ki je izven, izuzeta iz političnega področja, lahko imela boljši dostop do politike mislim, da smo, kar se tiče arabske pomladi, si zelo, se zelo trudili, morda z izjemo Ukrajine, seveda ne bomo predlagali rešitev po državah, torej smo poskušali nekaj postoriti. Vseeno pa mislim, da je potrebno narediti še več. Ne pomagati samo politikom, ki jih imamo danes v teh državah, temveč tudi prihodnjim generacijam politikov. Kar se tiče mojih predlogov sprememb, naj izpostavim, da je veliko poslancev v tem odboru in parlamentu govorilo o pomenu Evrope in pomenu SZVP in SVP, potem pa vidimo, da nam ne uspeva sosedski politiki. Pa ne zato, ker ne bi imeli ambicije, kar se tiče SZVP. Vseeno pa je potrebno darovati torej tudi sosedi. Včasih ni politične volje, enotnosti, ali sredstev za to, da bi se kaj premaknilo na bolje. In tukaj moramo seveda povedati jasno in glasno, da je evropska sosedska politika test naše politike, kar se tiče SZVP in to moramo jasno omeniti tudi v tem dokumentu. Upam, da bo to prispevalo k razpravi. Veselim se sodelovanja z gospodom Kukanom na nadaljnih sestankih poročevalcev v senci in pri pripravi kompromisnih prilogov sprememb. Konstruktivni bomo in resnično menimo, da bo to dobro poročilo z visoko stopnjo soglasja in to želimo doseči. Hvala lepa. Gospod Jurik. Dziękuję bardzo. Ta skala zainteresowania. Hvala lepa. Ta obseg in raven zanimanja za evropsko sosedsko politiko je jasen, če se ogledamo število predlogov sprememb. To bo tudi opredelilo našo nadaljno vlogo kot Evropske unije, ali bomo učinkoviti in dosledni in bomo izpolnevali naše obveze, kar se tiče zagotavljanja stabilnosti tudi v naših državah članicah in v našem sosedstvu. Hvala lepa, gospod Kukan, hvala lepa za pripravo tega poročila. Za nas je to pomemben prispevek za razmislek, prav tako pa tudi pomemben vir potencijalnih razprav in upamo, da bomo oblikovali dobre kompromise. Mislim, da moramo pravilno umestiti te okoliščine in razmere. Evropska unija se morda ne sme preveč osredotočiti na posamezne države, temveč bolj nasplošno načela. Nekateri vidiki pa so vseeno pomembni. In če jih ne bomo imenovali, potem ne bomo zmogli opredeliti prihajajočih ciljev. Zato se EKR osredotoča na sledeče. Vzhodna razsežnost si poznamo kaj se dogaja v Ukrajini, ruska agresija na ozemlju Ukrajine in potencijalna nevarnost, da ta spor eskalira. Storiti bomo morali vse, kar je v naši moči, da se temu izognemo. To, kako se bomo lotili Ukrajine, bo opredelilo tudi naše ravnanje z drugimi državami. To je prvo vprašanje. Potem pa 71. predlog spremembe zelo splošno načelo, ki bi moralo biti umeščeno v kompromisne preloge sprememb. To je zelo pomembno. Zelo pomembno je zajamčiti suverenost držav, ki so naše sosede partnerice. To je zelo pomembno za njih, pa tudi za nas, kar se tiče neodvisnosti sprejemanja odločitev. Sedaj pa gremo iz Evrope in rad bi omenil južno dimenzijo evropske sosedske politike. V 1C se osredotočamo na povezave glede stabilnosti v državah južno od Evrope. Govorimo tudi o konfliktnih razmerah in o razmerah, ki so povezane s priseljevanjem v Evropo. Ekonomske razlike med severom in jugom so morda pomembne, vendar pa na dolgi rok bomo morali se lotiti preserovanja bolj celovito. Nedavne težave pa izvirajo iz konfliktov, ki so že dolgo nerešeni na tem področju. Zato mislim, da bi evropska sosedska politika morala omeniti tudi ta vidik državljanske vojne in konflikti v tej regiji. In potem še nekaj kar je za nas zelo pomembno in to omenjamo v 323. predlogu spremembe. Ustrezen pristop do socialnih ciljev, kar se tiče socialne odgovornosti. Veliko govorimo o demokraciji in tako dalje, vendar pa eden najpomembnejših izzivov na jugu je to, da zajamčimo svobodo krščanskim skupnostim. Ko pravimo, da bi naj Evropska unija bila odgovorna za vse manjšine, za vse skupine, ki so v težavnih razmerah, torej za vse ranljive skupine, potem nam to ne bo uspelo, če ne bomo priznali, da bi morali tudi krščanska skupnost imati za ranljivo. To je naša dožnost, tako zgodovinska kot širše in tudi zato kjer je veliko državljanov že izrazilo pomisleke na tem področju in to zelo odločno in jasno. Poskušali bomo storiti tudi vse, kar je naše moči, da bi ti vidiki, ki smo jih našteli, bili vključeni v kompromisne predloge sprememb. Upam, da bo torej končno besedilo zrcalilo mnenje ne samo naše skupine, temveč celotnega parlamenta. Hvala. Um, ker se vas je veliko javilo besedi, imamo pa na voljo malo, malo časa, da bi vsak dve minuti za govor. Hvala lepa. Skušal bom biti kratek in jedrnat. Dotaknil se bom vprašanj, ki so splošnega skupnega pomena. Gospod Kukan je dobil težko nalogo. Pri svetski politiki gre za zelo vsežna področja in verjetno to zadeva prebivalstvo, ki šteje polovico prebivalstva Evropske unije. Ko govorimo o diferencijaciji, se moramo strinjati o tem, da smo različni in moramo včasih razlikovati naprimer med jugom in shodom. To pa ne pomeni, da želimo periti enega proti drugemu. Ne, to so naši partnerji, vendar pa vseeno je potrebno upoštevati posebnosti regij in nekatere načelne razlike, ki obstajajo pred pač zaradi geografskih razlogov. Zato ne bi bil tako pasiven, kar se tiče tega vprašanja. Potem spodbujanje zmogljivosti v državah sama, samih eh, v evropskem sosedstvu. Tukaj bi si želel več spobod za inštitut za demokracijo in za podajanje novih zamisli. Raj bi govoril o načelu več za več kot manj za manj. To mora biti jasna prednostna naloga. humanitarna pomoč našemu sosedstvu pa mora biti obravnavana drugače kot humanitarna pomoč v kontekstu razvojne pomoči tretjim državam. Zato bi evropska sosedska politika morala biti gonilo prej kot pasivna analiza. Vendar pa če upoštevam kompetentnost kolege Kukana, mislim, da bomo pripravili odlične kompromisne predloge. Spremem, veselim se tega. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Šolc. Mikrofon, prosim. Hvala lepa, gospodu Kukanu, za poskus, da na novo opredeli glavne izzive evropske sosedske politike. Naj spomnim na zelo ustvarjalno in spobudno razpravo, ki smo imeli pri pripravi delovnega dokumenta kjer je še enkrat opisal cilje in instrumente evropske sosedske politike. To je potrebno na novo opredeliti na podlagi kritične analize trenutnih rezultatov. In mislim, da se vsi strinjamo, da je potrebna nova usmeritev evropske sosedske politike tako na vzhod, kot tudi na jug. Kar se tiče političnih ciljev, to je zapisano tudi v delovnem dokumentu, morda potem osnutko poročila, to ni tako jasno zapisano. da je potrebno to povezati s strateškimi cilji in s politično vizijo. Politična vizija, kar se tiče prožnosti, diferencijacije in lastne otipljivosti posameznih primerov za Evropsko unijo in potem tudi za evropsko sosedsko politiko na splošno. Vse skupaj je potrebno tudi bolje razmejiti. In tukaj moje vprašanje. Poskušali smo pripraviti politično dosledne predloge z našimi predlogi sprem tako za vzhod kot za jug. Kako lahko gospodarsko, okoljsko, politično, socialno ukrepanje v teh različnih državah evropske sosedske politike spremlja Evropska unija svoje ravni. 10, 16, 36, 60, te predloge sprememb bomo skušali vključiti. Še enkrat torej skušamo razmisliti o tem, kako bi zagotovili doslednost. Kajti ne moremo kar tako govoriti evropska sosedska politika kot taka. To ima vpliv seveda tudi na SZVP, na ekonomsko politiko, trgovinsko politiko in tudi na druga področja. V tem smislu se veselim sodelovanja s poročevalcem glede kompromisnih predlogov sprememb in upamo, da bomo imeli novo usmeritev evropske sosedske politike. Hvala. Hvala lepa. Zaključili smo seznam govornikov. Gospod eh, Meserič je naslednji. Hvala lepa. Najprej bi rad čestital poročevalcu. Najteže je združiti tako raznolik niz politik, kot jih imamo v evropski sosedski politiki. Zelo kratek bom. Kar nekaj vprašanje, ki se popolnoma strinjamo, nekaj prilogo spremljam, ki gredo v smeri kolege Kukana, kot je to nakazal. podpiram posebne poslance, čeprav morda kdo v odboru jih ne podpira. Najprej načelo več za več. Strinjam se, če se dosledno uporablja to načelo in če imamo učinkovito pogojevanje, kot je to v 18. odstavku, potem bi zadoščalo za želeni rezultat. Vendar pa potem zamisel manj za manj ni destruktivna. V bistvu gre za to, da če ne bomo dosledni, kar se tiče več za več, in bodo nekateri sosedi nazadovali, naprimer na področju človekovih pravic, potem ne bomo imeli učinkovitih orodi za ukrepanje. To je potem ena od težav, kar se tiče nedoslednega pristopa več za več. Tok, torej, tukaj je še nekaj manevrskega prostora za razpravo. Diferencijacija je upravičena in razumna v evropski sosedski politiki, vendar pa obstajajo nekatere regionalne razlike, naprimer na jugu in Unija za sredozemlje kot platforma za pogovore EU in sredozemska unija. Kajti to se zdi, da je katastrofa, tako kot je sedaj to zapisano zaenkrat. In mislim, da moramo to ponesti tudi sem. Hvala. Gospod Čopkauzer. Prezident. Hvala lepa, predsedujoči. Tri temeljna načela veljajo, po mojem mnenju, za evropsko sosedsko politiko. Soverenost držav, potem pravni red Evropske unije. Pravni red Evropske unije ne sme ogroziti suverenosti in svoboščin držav. To je zelo pomembno, če želimo, da bo širitev uspešna. Dokument gospe Mogherini kar nekajkrat izpostavlja dejstvo, da suverenosti posameznih držav nismo obravnavali z dovolj velikim zanimanjem. Alzacija je bila 700 let Nemška. Pod uh, Ludvikom 14. pa je postala francoska. To je torej del Francije, vendar pa je v veliko pomeni besede Alzacija germanska. Če potem razdačene vprašate, ali želijo biti del Francije ali Nemčije, potem vidite, kaj se zgodi. Imeli smo torej desetovni vojni, tako da mostovi morajo ostati. Stalin je podobno počel tudi v Ukrajini, bil je sumničo, kar se zahodnih regij tiče. Torej, te mostove moramo ohraniti in evropska sosedska politika mora zavrniti razkorak vzhod-zahod-sever-jug. Imeli smo dve svetovni vojni, ne smemo se sedaj lotiti še tega, da bi skušali uveljaviti našo demokracijo na silo. Nimamo samo enega modela demokracije. Če se ogledamo, države, ki želijo na silo uveljaviti demokracijo, potem boste videli, da niso demokratične. Iti se vojno, zato da bi vzpostavili mir, mislim, da je totalitaren način ravnanja in tega ne smemo podpreti. To moramo jasno zavrniti. Hvala. Lepa, kolega, uh, Hvala lepa, kolega Permuj. Najprej hvala lepa kolegi Kukano še enkrat za zelo jasno pojasnilo skupin prelogov sprememb, kar se tiče revizije Evropske sosedske politike. Naj omenim nekaj ključnih elementov. Kar se tiče časovnega razporeda tega poročila, imamo ga sedaj takoj po sestanku v Rigi, nekaj nepričakovanih zaključkov je bilo in imamo tukaj pozitivno noto do držav, ki so vključene v evropsko sosedsko politiko in tukaj izpostavljamo diferencijacijo in možnost priključevanja posameznih partnerskih držav v Evropsko unijo. Drugi vidik se mi zdi pomemben je vredostojnost evropske zunanje politike in globalno pozicioniranje. To se sedaj testira, kar se tiče kakovosti naše evropske sosedske politike. In tukaj vidim tudi, da so te zamisli nekoliko razdeljene, rad pa bi to videl bolj na začetku poročila. Potem še en vidik spoštovanja mednarodnega prava in tudi to, da ne pristanemo na nasilne spremembe meja. Temu pa smo bili priča ne samo v enem primeru v našem evropskem sosedstvu. Še en element, ki se mi zdi ključen, je, da ne gre na to, da imamo evropsko sosedsko politiko in da sedaj govorimo tudi o reviziji evropske varnostne strategije, ki bo gotovo prišla do izraza, verjetno leta 2016 in bomo potem morali pregoditi ukrepe tudi, kar se tiče zunanje politike Evropske unije, za razliko od današnje, se mi vseeno zdi, da bi morali bolj izpostaviti uporabo vseh instrumentov in orodij, ki so se izkazali za dobre pri evropski politiki širitve. In to še prav posebno, kar se tiče ekonomskega upravljanja. Ekonomsko upravljanje tukaj se mi zdi, da ta vidik v evropske sosedske politiki in stabilnost javčnih financ teh države, da sta to dva elementa, ki bi lahko doprinesla večji kakovosti odnosov in pozitivne ocene tega poročila, ki bo, upam se, pomagalo komisarju Hanu, da bomo imeli na koncu eh, izdelano celovito strategijo. Hvala lepa in veselim se kompromisnih prvogospremov. Muchas gracias, señor Plenković. Ahora tiene la palabra el señor Pert. Hvala. Gospod eh, Peter je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da govorimo o enem glavnih političnih izzivov eh, Evropske zveze in vesel sem, da poročilo kolega Kukana odraža spremenjeno realnost, eh, ki je v našem sosedstvu manj romantična, kot je bilo v začetku našega strateškega razmišljanja. Mm kako razvijati odnose eh, s sosedstvom v različnih smereh. Danes je to sosedstvo destabilizirano, eh, fragmentirano in eh, nas postavlja tudi pred vprašanje, kako delujemo navznoter, ne samo navzven. Pred desetimi leti smo imeli predpostavko, da bomo na široko delili naše vrednote in načela z našimi sosedi, danes vidimo drugo sliko in govorimo bolj o diferencijaciji kot o uveljavljanju generalnih načel. Jaz razumem poročilo kolege Kukana kot podporo politiki, ki želi napredek kjerkoli v sosedstvo je mogoče in kolikor je v mogoče v skladu z našimi vrednotami in načeli. E, gre pa tukaj za neko, kljub diferencijaciji, za neko generalno ugotovitev, da je večina držav v našem sosedstvu so države z nedokončano tranzicijo v smeri demokracije. In v tej zvezi bi si želel močnejši povdarek na ključnem in zelo pragmatičnem elementu, ki je po mojem dobro vladanje. Marsikatere težave imamo z našimi sosedi, ker se ni uveljavilo dobro vladanje v dosedani tranziciji. Eh, kar zadeva pa druge igralce in s tem tudi končam, bi si želel sodelovanja z vsemi zainteresiranimi, ukolikor delimo iste interese, naj gre za partnere znotraj držav ali zunaj njih. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj bom se oglasil še sam. Zahvaljujem se gospodu Kukanu za njegovo delo. Eh, mene pa skrbi zlasti južna razsežno sosedske politike. Mislim, da se tukaj dogajajo stvari, ehm, pri katerih bi tudi mi morali uveljaviti svoj vpliv. Ne smemo pozabiti na takšne nepravičnosti, kot jo vsak dan doživljajo palestinci, eh, saharavi, ljudstvo saharavi ali pa prebivalstvo v Libiji in Siriji. Zato sem uložil nekaj predlogov sprememb. Eh, povedal sem, da je treba zagotoviti stabilizacijo odnosov v naši soseščini, zlasti glede na to, kaj se je zgodilo v Siriji. Poglejte si, kaj se je zgodilo v Palmiri. Potem več ne smemo dovoliti uh, da se bodo nekatere države izognile odgovornosti in še naprej oboroževale uh, določene milicije. Mm, torej, v luči tega, kar se dogaja v Libiji, v Siriji, je treba izpostaviti negativno vlogo Saudske Arabije, Katarja, Turčije, ki ne prevzemajo odgovornosti. Tudi Palestina je ključnega pomena, če želimo ohraniti stabilnost v tej regiji. Država, ki pripadam, eh, pa se mora zavedati zlasti tega, da je treba končati problem um, Zahodne Sahare in pa Maroka, torej ljudstva Saharavi in pa problem um, polisaharavi. Javier, hvala lepa. Um, zahvaljujem se gospodu Kukanu za njegovo poročilo. Eh, prav gotovo ima dovolj izkušenj za to, da bo lahko upošteval tudi naše predloge sprememb. Dve ideje, nič več. Mislim, da potrebujemo poenoteno politiko za naše sosedstvo. Eh, ne smijem se s tem, da bi morali diferencirati države v sosedski politiki. Res je, da ima ta politika dve razsežnosti, ampak ne moremo imeti ene politike za vzhod in pa druge za jug. In pa še nekaj, potrebna pa je diferencijacija pri ukrepih. Torej, ukrepi morajo biti prilagojeni, tailor-made, tako kot o tem govori tudi gospod eh, Kukan. Treba upoštevati potrebe in pa razmere v državah članicah. Eh, tukaj ne gre za abstraktno politiko, gre za politiko, ki mora biti realistična, ne sme biti usiljena, ampak mora temeljiti na partnerstvu. Eh, to, to velja tako za sredozemske države, kakor tudi za države v vzhodni soseščini. Mislim, da bi morali. Um, upoštevati tudi vprašanje varnosti. O tem je govoril tudi gospod Kukan. Eh, ob eh, razpravi o evropski sosedski politiki pa ne smemo izpustiti izpred oči tudi ne problema priseljevanja. Um, gospod Kukan mora na racionalni način oceniti to točko, jo vključiti v poročilo uh, um, priseljenski tokovi morajo biti urejeni, tako da več ne bo prihajalo do nepravilnosti in da ne bodo ti priseljenski tokovi vplivali na naše varnostne razmere. E, zato je treba povdariti tudi ta problem v poročilu, treba je povdariti potrebo po sodelovanju med državami na obeh stranih Mediterana, ko gre za problem priseljevanja. Uh, In pa še nekaj, načelo več za več. Mislim, da je politika, da mora biti evropska sosedska politika politika spodbud, ne pa politika sankcij. Zato se strinjam z načelom več za več. Treba je upoštevati naše prednostne naloge in interese, pa tudi interese in prednostne naloge držav v naši soseščini. Hvala lepa. Za zaključek razprave dajem besedo gospodu Kukanu. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa. Predsedujoči, zelo na kratko, naj se zahvalim predstavnikom političnih skupin in posameznikom, ki so spregovorili v tej razpravi. Opogumilo me je dejstvo, ki sem ga zaznal, vsi želijo pozitivno prispevati k pripravi dobrega poročila, ki bo kolikor se le da zrcalilo ozračje, ki se je stavil v Evropskem parlamentu in njegovo odločnost, da imamo evropsko usklajeno evropsko sosedsko politiko. Kot sem dejal na začetku, zahvaljujoč dejstvo, ker imamo toliko predlogov sprememb, pa bo morda nekatere težko zajeti. Nekateri ste govorili, gospod Šolc in ostali, o vprašanjih, o katerih bi morali govoriti še več. In gotovo bomo o tem razpravljali še več na sestankih s poročevalci v senci, zato da bi dosegli soglasje glede kompromisnih predlogov sprememb, kjer razlike niso pač velike, potrebujemo pa več razprave. V nekaterih primerih pa bo zelo težko, če si jo gledamo in začnemo z analizami in političnimi razmerami v določeni državi članici, potem bo težko pripraviti nekaj, kar bo smiselno, kar bo dosledno in jedenato. Torej, hvala lepa še enkrat, prosim pa za vaše razumevanje in za dejavno razpravo, tako da bomo dosegli kar se da široko soglasje glede tega poročila. To se mi zdi, da je za Evropski parlament in za vse nas zelo pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kukan. Naj vas spomnim na to, da bomo glasovali na izredni seji v Štrasburu 11. junija. Sedaj pa naslednja točka, ki bo potekala za zaprtimi urati, ehm, tistim, ki ne smejo več biti v dvorani, bom dal dve ali tri minute časa, da zapustijo.